pristojnosti Geoffreya Didija in gospe Joanne in predlaga potrditev njihovih mandatov od 1. decembra 2017 oziroma 30. januarja 2018. Ali kdo temu nasprotuje, s tem so, sta mandata